Please sit down. I think we can start. Prosim, da zasedete svoje mesta. Mislim, da lahko začnemo. First of all, it is a wonderful pleasure. Najprej naj povem, da mi je veliko čas, da lahko sedim poleg Briana Simpsona za tem omizjem. It was usual a long time ago, two and a half years. I think he will. mislim, da se boš počutil dokaj domače in eh, lepo pozdravljen nekdani predsednik odbora Tran. Sedaj pa bom spregovoril v nemščini. Najprej sklepi koordinatorjev. Z zasedanja koordinatorjev, ki je poteklo danes zapovdan, kopije smo razdelili in če ne bomo prejeli ogovorov do 17.30 ure danes, se bodo sklepi sprejeti. Sedaj pa pojdimo na glasovanje glede spremembe, ki se nanaša na uredbo o statistiki železniškega prevoza. Poročevalec sem sam, najprej pa preverimo sklepčnost. Glasujemo. Ali je vse v redu? Je vse v redu. Ena zu viel? Niemand. Niemand zu viel? En glas preveč imamo. Tako, sedaj pa glasujemo o dogovoru. Glasujemo elektronsko. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 32 glasov za, 2 vzdržana glasova brez glasu proti. Sprejeto. Sedaj pa sledi izmenjava mnen z evropskim koordinatorjem za pomorske avtoceste, Brianom Simpsonom, ki smo ga že pozdravili. Danes nam bo podal poročilo o pomorskih avtocestah. Brian, 10 do 15 minut časa imaš na voljo in eh, veselimo se tvoje predstavitve. Well, Chairman, thank you very much. Gospod predsednik, najlepša hvala. Ko je gospod Brian Simpson tu, mora biti tišina. Ok, thanks. Well, thank you very much, uh, Michael, chairman. Najlepša hvala, Mihajl. Hvala za prijazne besede dobrodošlice. Dame in gospodje, danes sem tu zato, da s ponosom predstavim podrobni izvedbeni načrt za pomorske avtoceste. To je moj prvi delovni program, v katerem smo orisali vizijo prihodnosti pomorskih avtocest kot del pomorske razsežnosti čez evropskih transportnih omrežij TNT. Odbor je zelo dobro seznanjen z politiko omrežij TNT, tako da ne bom podajal splošnih pregledov evropske transportne politike in številnih izzivov in ciljev povezanih z njo. V prihodnih 10 do 15 minutah bi vam rad predstavil ta obsežen dokument, ki ga v evropskem žargonu imenujemo podrobni izvedbeni načrt. Detailed Implementation Plan. Uvodoma bi rad izpostavil, kako zelo pomembna je politika pomorskih avtocest za integracijo evropskih eh, transportnih koridorjev. Koncept pomorskih avtocest je z pravnega vidika opisan v 21. členu uredbe TNT 1315 iz leta 2013. Gre za smernice Unije za razvoj čez evropskih prometnih omrežij. V skladu s to uredbo pomorske avtoceste prispevajo k doseganju evropskega prometnega prostora brez ovir. Z drugimi besedami, pomorske avtoceste predstavljajo horizontalno razsežnost evropske politike vseevropskih prometnih omrežij. Zelo pomembna razsežnost je povezana s politiko TNT kajti 40 odstotkov notranjega prometa in 75 odstotkov zunanje trgovine poteka po morju. Prek pretoka transportnega prometa po rekah in morju razbremenimo notranje celinske poti. Prav tako to prinaša okoljske koristi in gospodarske koristi. Mislim, da je nesporno, da pomorski transport vzpostavlja pomembne povezave znotraj evropskega notranjega trga, kot tudi zunanimi tretjimi državami. V Evropi imamo 300 rednih povezav RURO in eh, povezav transporta s kontejnerji. Gre za povezavo med 400 pristanišči znotraj Evrope in z več stotimi pristanišči po vsem svetu. V letu 2014 so ocene pokazale, da evropska pristanišča pokrijejo približno 3,8 milijarde tone prometa. Poleg tega pravimo v zaledju tudi 3 milijarde ton prevoza tovora 79 evropskih pomorskih pristanišč lahko najdemo v enem od devetih ključnih koridorjev. In ta pristanišča predstavljajo več kot dve tretjini celotnega transportnega prometa. Evropska pristanišča so neposredno povezana tudi z 800 tisočimi podjetji in ustvarjajo nasplošno posredno in na neposredno zaposlenost za 3 milijone ljudi. Sam sem koordinator za pomorske avtoceste. Verjetno se spominjate, da mi je bila ta vljuga dodeljena pred koncem prejšnjega sklica parlamenta. Uredba TNT predvideva, da v dveh letih po imenovanju na to funkcijo Parlamentu predstavim podroben izvedbeni načrt glede pomorskih avtocest, ki temelji na izkušnjah in na razvoju povezanem z evropskim pomorskim transportom. Zaradi tega sem danes tukaj z vami, skupaj z vami, prijatelji iz Evropskega parlamenta. Ta dokument pa predstavlja šele začetek. Vaš prispevek in prispevek držav članic in zainteresiranih akterjev iz industrije je potreben, da še dopolnimo ta politični dosje in eh, določimo usmeritev ukrepov na področju pomorskih avtocest. Ko bodo posvetovanja zaključena, bomo pripravili jasne in natančne smernice za prihodnjo usmeritev politike pomorskih avtocest. Z drugimi besedami gre za vprašanje, kam bi morali usmeriti prihodnje projekte in koliko sredstev bo na voljo. Zakaj torej gre? Ta dokument temelji na treh razvojnih stebrih za pomorski promet in pristanišča, ki sem jih samo opredelil kot svoje ključne prednostne naloge. Prvič, gre za okolje, drugič za integracijo pomorskega prometa v logistični verigi in tretjič za pomorsko varnost upravljanja prometa in tudi za človeški element pri vsem skupaj. V letu 2016 so potekala obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, z državami članicami in z vami, poslanci Evropskega parlamenta. Organiziral sem tri srečanja v okviru foruma marca in maja, ki so se vrtela okrog prioritetnih področji. Kakšen je bil namen teh srečanj? Želeli smo pridobiti čim širši odziv strani zainteresiranih akterjev glede prihodne usmeritve pomorskih in avtocest. In tudi glede tega, kako nameniti sredstva. Dokument, ki ga predstavljam danes, predstavlja povzetek vseh razprav. Sedaj bi rad izpostavil nekaj glavnih točk. Prva prednostna naloga je okolje. To je zelo pomembno področje. Zavedati se je treba, da je pomorska prometna industrija edina, ki lahko na globalni ravno znatno zmanjša izpuste CO2. Pomorske avtoceste bi morali biti oblikovane tako, da spodbujajo projekte, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti zraka. Ob enem bi morali upoštevati tudi območje nadzorovanja izpustov žvepla, seka. Morali bi še razviti metodologijo za utekončilne zemljske plini in uporabo metanola in druge tehnoloških opcij. Še naprej bi morali preučevati možnosti shranjevanja utekočinjenega zemljskega plina in eh, preučiti bi morali tudi logistične stroške. Zmanjšati bi morali tudi odvisnost od fosilnih goriv, zato da bi zmanjšali izpuste CO2. Pri operativnem nasnaževanju bi se morali sredotočati na to, da bi oblikovali možnosti za obravnavo in predelavo odpadnih voda na krovu, ko gre za balastne vode, reciklažo in črno ali sivo odpadno vodo. Treba pa je zagotoviti tudi izobraževalne prakse, zato da bi omilili in dodatno preprečili naključno onesnaževanje. Pomembno je tudi zagotoviti okoljske kompenzacije in financiranje za zeleni pomorski promet. Drugo prednostno področje se nanaša na integracijo pomorskega transporta v logistične verige. Pomorske avtoceste imajo priložnost, da izboljšajo pomorski transport zato, da bi operacije tovrstnega prevoza čim bolj izkoristili. To je eno izmed glavnih, ena izmed glavnih prednostnih nalog. Vzpostavitev koridorjev lahko omogoči povezovanje pomorskih in celinskih poti. Tako da gre tu za pobude, ki lahko veljajo tako za pomorski prevoz, kakor celinski. Tudi deležniki se zelo zanimajo za to, da bi še bolj spodbudili med drugim pomorski prevoz na kratkih razdaljah spodbuja tudi razvoj upravljalnih storitev za boljšo organizacijo prevoza in optimizacijo trgovinskih tokov. Poleg tega bi radi izboljšali prevoz v zadnjih kilometrih in eh, spodbujali sinkromodalnost. Podarjajo tudi primer boljše izmenjave informacij tako da bi lahko zagotovili boljše zagotavljanje informacij tako pri storitvah načrtovanja poti, kot tudi med službami, ki načrtujejo prevoz tovora. Poleg tega pomorske avtoceste omogočajo povezavo z zaledjem. Pomembno je, da na nje ne pozabimo v okviru strategije TNT. Treba je upoštevati tudi geostrateški potencial otokov, naprimer tako, da na njih namestimo prostore za hranjenje utekočinjenega zemljskega plina. Tretja prednostna naloga pa se nanaša na pomorsko varnost, upravljanje prometa in na človeške elemente. Tu lahko razlišujemo med varnostjo v pristanišču in uh, upravljanjem prometa ter človeškim elementom. Podrobni izvedbeni načrt navaja številne krovne cilje in specifične cilje, ki jih lahko dosežemo zahvaljujoč programu pomorskih avtocest. Načrtovanje za izredne razmere in Vaje v posameznih regijah so zelo pomembne zato, da se lahko spopademo z izrednimi razmerami in evakuacijami, naprimer, ko gre za potniške ladje. Zmanjšati bi morali torej človeško napako. Spodbujati bi morali interdisciplinarne veščine. Pomoščakom bi morali zagotoviti celovit pregled širšega konteksta. Torej, pregled nad osnovnimi poslovnimi informacijami in nad osnovnim pravnim znanjem. Treba pa je zauzeti tudi nov pristop do usposabljanja, ko gre za nove tehnologije, naprimer v tekočinjen zemljski plin. Potem upravljanje prometa. Tu gre za digitalizacijo, za razvoj pomorskega IKT-ja in za razvoj pomorskih informacijskih sistemov. Treba je razviti platforme za širjenje informacij in ponovno uravnotežiti tradicionalne informacijske sisteme, ki temeljijo na vnosu kapitana z mm, elektronskimi informacijskimi sistemi, ki so na voljo na obali. Tu je tudi več pomembnih eh, nalog, ki jih je treba financirati iz proračuna za pomorske avtoceste. Dokument, ki sem vam ga predložil, je zelo obsegajoč in vključuje pregled raznolikih ukrepov, ki so organizirani v okviru treh stebrov, ki sem jih opisal. Pokrivajo torej celoten spektr možnih načinov nadaljnega razvoja TNT. V naslednjih 12 mesecih posvetovanj bom torej imel priložnost, da nekoliko bolje usmerim te razvojne ukrepe tako, da bi bili ti ukrepi bolj osredotočeni in čim bolj usklajeni s politiko pomorskih avtocest. Tako da bom še naprej tesno sodeloval z Evropskim parlamentom in državami članicami ter deležniki in, iz industrije, zato da bi še izpopolnili to politiko, tudi ko gre za proračun. Rad bi torej izbral vse razpoložljive podatke iz ključnih pristanišč v Evropi, tako da bi lahko ugotovili, kje obstajajo vrzeli, naprimer, ko gre za skladnost z okoljsko zakonodajo ali pa kjer gre za pomankljivosti pri prevozu na zadnjih kilometrih. Tako bom lahko predlagal bolj osredotočene ukrepe, ki bi jih morali financirati iz prihodnjega proračuna za pomorske avtoceste. Naj sedaj spregovorim še o finančnih vidikih. TNT in instrument za povezovanje Evrope sta do sedaj namenila 651 milijonov evrov za pomorske avtoceste iz evropskega proračuna. Drugi razpis v okviru instrumenta za povezovanje Evrope 2015 še poteka. V prihodnih dneh bodo znani rezultati ampak skupen proračun je znašal 280 milijonov evrov. Od tega je bilo 150 milijonov evrov namenjenih kohezijskim državam. Tu gre za znatno podporo. Treba pa je upoštevati, da pomorske avtoceste predstavljajo horizontalno prednostno nalogo in da gre tu za zelo učinkovite ukrepe, tako da ta sredstva vseeno niso dovolj. V okviru dodelitev iz instrumenta za povezavanje Evrope smo videli veliko število eh, zaprosil in ogromno visoko kakovostnih projektov je bilo zavrnjenih. Tako da menim, da bo ključno, da v prihodnem proračunu instrumenta predvidimo mm, revizijo dodelitev sredstev v okviru večletnega finančnega okvira. Tako da bo prihodna pomorska politika dobro odražala politične prednostne naloge in da bo to upoštevano tudi pri finančni uvoljnici. Nepovratna sredstva v okviru instrumenta so ključnega pomena v okviru omrežja TNT. Podrobni izvedbeni načrt eh, predstavlja dobro osnovo za izbiro dragocenih projektov v okviru pomorskega politike pomorskih avtocest in v okviru izvajanja ciljev CEPA. Zaradi tega pod, pozivam člane odbora, da podprejo delovni program in da, ko bo trenutek pravi, podprete nadaljno razpravo o dodatnih finančnih sredstv, sredstvih. Ta dokument bo ključnega pomena za nadaljni razvoj evropskega pomorskega prometa. V okviru pomorskih avtocest smo do sedaj zbrali veliko izkušenj, bodi si iz preteklih naukov ali pa iz potekajočih projektov. Teh je 80. Posvetovali pa smo se tudi z zainteresiranimi strani iz industrije in držav članic. Podrobni izvedbeni načrt odraža različne poglede. Je osnova za celovit delovni program, ki zagotavlja integriran pristop. Ko gre za drugih devet strateških načrtov v okviru ključnih eh, koridorjev. Čas je, dame in gospodje, da se resno osredotočimo na TNT in na pomorsko strategijo. Hvala za vašo pozornost. In če dovolite, gospod predsednik, bi vam še uradno v roke predal podrobni izvedbeni načrt. Dodatne kopije pa bodo na voljo do danes večer. In ker sem zelo vesten, bom zadevo prebral od začetka do konca. Hvala. Hvala vam za predstavitev. V veliko veselje mi je bilo prisluhniti vašim besedam. Hvala za vse. 25 let izkušenj ste si nabrali v Evropskem parlamentu. Tako da najlepša hvala. Vin van de Kamp prvi želi besedo, prosim. Samo trenutek, toliko da nataknem slušalke. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Um, <clears throat> Gospod predsednik, najlepša hvala za besedo. Najprej bi rad izpostavil postopkovno pripombo. Poročilo gospoda Simpsona je bilo razposlano v elektronski obliki, ampak kolikor vem, pravzaprav nihče nima v roki tega poročila. Na voljo je sicer izvod um, drugega poročila, poročila gospoda Simpsona pa nimamo pred seboj. Tako da vas prosim, da gospodu Ajkatu in meni pošljete to poročilo v elektronski obliki in vesel bi bil tudi, če bi to prejel v natisnjeni obliki, ker me samo poročilo zelo zanima. In najlepša hvala Brianu Simpsonu za zelo jasno predstavitev. Hvala, da ste predstavili tri ključne stebre. Vidik eh, okoljske vzdržnosti je zelo pomemben in ko sem vam prisluhnil, se mi je zdelo zelo zanimivo, kako zelo je vaše delo upeta v delo mednarodne pomorske organizacije. V času COP21 smo slišali več pripomp eh, glede vzdržnosti in glede pomembnosti sodelovanja Evropske unije in mednarodne pomorske organizacije. Tako da me zanima, kako vi sodelujete s to organizacijo. To je torej moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na same pomorske avtoceste. Zanima me, kako so povezane z drugimi oblikami prevoza. Tu gre za vprašanje, kajti, čeprav razumem, ste govorili tudi o povezavah z zaledjem. Vsaj, čeprav razumem, na tem trenutno delate. Ali se ukvarjate tudi s celinskimi plovnimi potmi, bi lahko to osvetlili. Zanima me tudi, kakšne so povezave s pomorskimi avtocestami. Govorimo tudi o Donavi in o pristanišču v Konstanci in zanima me, kako je s tem. Če, naprimer, želite pluti iz Dunaja proti pristanišču v Konstanci, je treba zagotoviti, da je vodna gladina vedno enakomerna. Kako je s tem? Poleg tega me zanima, če se ukvarjate tudi z zaposlenimi v pristaniščih. Zanima me, ali nam lahko poveste nekoliko več glede pomankanja posadk. Preveč ljudi se namreč um, začne ukvarjati z delom na tem področju. Tu gre za intermodalne premike in um, gre tudi za zelo dobra delovna mesta. Me pa zanima, ali ste kaj storili za to, da bi zagotovili, da bi imeli dovolj uh, zaposlenih. Poleg tega nisem slišal, da bi govorili o naložbah v infrastrukturo in številni nas bodo zagotovo vprašali, kdaj bomo izboljšali infrastrukturo naših pristanišč in zagotovili sredstva za to. Ob tem bi vprašal še, kako je to povezano z skladom za strateške narožbe. Vem, da je bilo veliko rečenega glede zagotavljanja financiranja pristanišč. Tako da me zanima, ali sredstva iz instrumenta za povezovanje in rope in sredstva iz EFSI lahko uporabimo tudi za financiranje pristanišč. O teh zadevah smo spregovorili tudi mm, um, med sestankom koordinatorjev, tako da to niso samo moje vprašanje, tudi vprašanje kolegov. Hvala za besedo. Hvala Brajnu, da nas je ponovno obiskal v Evropskem parlamentu ponovno sediš na mestu, ki si ga pravzaprav vajen. Dragi Brian, najlepša hvala za poročilo, Vsi, ki smo bili člani prejšnjega sklica, vemo, kako zelo težko je bilo napram državam članicam zagotoviti začetek izvajanja pomorskih avtocest. Mi smo takrat uh, pozdravili predlog komisije in takratni poročevalec še ni bil tako prepričan, da bo zadeva na koncu res sprejeta. Sedaj pa vidimo, da je bila ta zamisel dobra, da je šlo za odločitev, ki je bila pomembna za prihodnost. Tako da bi zastavil dve vprašanji. Če se prav spomnim, smo svoj čas govorili o krovnih ciljih, ki jih je treba doseči v okviru pomorskih avtocest. Bi nam lahko podal informacije glede tega, kdaj lahko prejmemo zanesljive številke v tem pogledu? Naprimer, ko gre za oskrbo z utekočenjenim zemljskim plinom v pristaniščih, če se prav spomnim, je bil to eden izmed elementov, ki je bil izpostavljen. Ali komisija lahko torej pripravi poročilo na podlagi informacij, ki jih prejme iz držav članic? To kot prvo. In drugič, če si pogledamo sedaj predvsem koridor Orient-East-Med, torej vzhodno sredozemlje, Orient, -East -Med, torej vzhodno in Balsko avtocesto, tu sta dve izmed pomorskih avtocest, vidimo, da sta to dve cesti, ki se vijeta po migracijskih poteh. Zanima me, v kolikšne meri je prišlo do kolizije, če tako rečem, do kolizije s pomorskimi avtocestami in migracijskimi tokovi. Ali so obstajale priložnosti za pomoč? Bo komisija tista, ki bo prevzela to nalogo usklajevanja in poskušala najti odziv? Hvala. Hvala. Preden dam besedo Robertu Zileju, vas opozorim na to, da te brošure nismo mogli razposlati, ker je tako zelo debela. Poslali smo samo elektronsko povezavo, ne pa dokumenta v celoti. In poleg tega si prizadevamo, da bi delali brez uh, pisnih dokumentov. Ampak vedno sem dejal, da sem proti temu. Ja, včasih se človek pa znajde v manjšini. Ja, jetzt ist Robert Ziele dran. Sedaj pa Robert Ziele. I'm also very glad to see Brian you back here in this uh, house, so you're welcome as always in Hvala. Hvala Brianju, da je danes z nami. To poročilo je res zelo obsežno in tudi sam si prizadevam za to, da bi delali brez uh, papirnatih dokumentov, ampak bi vseeno rad imel pogled v dokument. Bi zastavil še dve vprašanje naše skupine najprej. Glede usklajevanja z drugimi projekti za financiranje. Na strani 35 imate razdelek eh, glede uvoza na, v posameznem letu. Spregovorili ste eh, že o znižanju sredstev iz uh, instrumenta za povezovanje Evrope, ker so se ta sredstva stekla v Junkarjev sklad. Zanima me, ali vidite kakšne sinergije med Junkarjevim skladom in priložnostmi v okviru pomorskih avtocest ali ne. Drugo vprašanje pa je geografske narave. Ko gre za pomorske države članice, ali obstaja boljša možnost eh, financiranja ali morda stopnja sofinanciranja v, v višini 30 odstotkov v teh državah predstavlja mm, bolj pogosto rešitev. Ali ste morda ugotovili, da v nekaterih državah eh, povezave niso tako tesne in zaradi tega ne uporablja pomorskih avtocest tako pogosto? Hvala, sedaj pa Gezina Meissner. Hvala, Brian, za poročilo. Vsi tisti, ki te poznamo odprej, smo navdušeni, ker vemo, da si zelo prijazen človek in da gotovo opravljaš tudi krasno delo. In tisti, ki tega še ne vedo, bo to, to gotovo spoznali. Ampak zdaj podrobneje glede težkih vprašanj, ki bom postavila. Prvič, dobro je, da slišimo, katere so prioritete. Sama imam nekatera vprašanja. Tudi sama se vedno sprašujem, kakšen vpliv ima lahko koordinator, tudi ko gre za pomorske avtoceste, na akterije, na trajnost. Recimo, tri točke bi rada omenila in sicer vidimo, da imamo ponekod težave v zvezi z seko. To je o, območje nadzorovanih izpustov žvepla. In tu je možen odstop samo nič celih ena. Torej, drugot vidimo, da to ne drži. In to je nekaj, to smo, o tem smo se pogovarjali že prej, tukaj gre za nepošteno konkurenco. To je treba spremeniti in s svojim šarmantnim načinom lahko to, kaj spremeniš. Potem otekočinjeni zemljski plin. Tu bi morali narediti več. Poleg drugih okolju prijaznih um, variant imamo okolju prijazno strategijo do leta 2020. Moj občutek je, da Nekateri ravnajo hitreje, ker to hočejo. Vidimo, da cene nafte niso ravno spodbuda. Zanima me, kaj lahko tu pozitivnega narediš. In še tretje vprašanje v zvezi z eh, varstvom okolja. Slišala sem, da obstajajo pristanišča, ki nimajo dovolj priložnosti za izpuste umazane vode, ki nastane na ladjah. Je tudi to nekaj, kar lahko obravnavaš. Potem logistična veriga, Eh, nacionalna enotna točka, to bi morale imeti vse države do leta 2015, vse države pa tega niso naredile. Kaj lahko kot koordinator narediš, pa vzdigneš svoj glas in kdaj se bo to končno nadaljevalo? Dick Sterks je uh, pripravil poročilo, ampak to je nedvomno velik problem. To velja tudi za digitalizacijo in za olajšanje plovnih poti, tudi pri pomorskih avtocestah. Potem usposabljanje. Zanima me, kakšen vpliv ima lahko koordinator na izobrazbo, na šole. Sama se trenutno ukvarjam z notranjimi celinskimi plovnimi vodami, ampak zanima me, eh, kaj se da narediti tudi pri pomorskih plovnih poteh. Vemo, da potrebujemo zelo veliko dobro izposobljenih in izobraženih ljudi. Torej, kakšen vpliv ima koordinator na šole in še Kakšno vlogo imajo migracijski tokovi? Kajte v naši politični skupini smo nekoč upravili izmenjavo mnen, tam je bilo govora o tem, kakšen je vpliv migrantov na promet, humanitarna situacija je seveda zelo pomembna stvar. Vemo, da zlasti ladje v sredozemlju rešujejo begunce, zato pa niso ustrezno opremljene. Kakšno vlogo to igra pri tvojem delu? Hvala lepa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos koordinaattori Simpson. Gospa Kilonen. Hvala, koordinaator Simpson. Eno vprašanje imam. Severna razsežnost, severovzhodna pot in izgradnja tega severnega kraka, to je zelo zanimivo. Kako vi gledate na to v povezavi z celotno mrežo pomorskih avtocest. Namreč v tem trenutku se ta zemljevid pravzaprav konča na jugu Finske in Švedske. Eh, delov, ki ležijo bolj severno, sploh ne vidite, ampak tam bodo v prihodnje pomembne plovne poti. Hvala lepa. Keith Taylor, prosim. Če? Hvala. Seveda, tudi sam se učlanjam v klub podpornikov Briana Simpsona. Hvala za to poročilo. Žal še nisem imel priložnosti, da bi to poročilo prebral. Ja, ponedeljek, ponedeljek, ne maram ga. Kakorkoli že, hvala za to poročilo, imam samo enostavno vprašanje. Kaj se dogaja na področju pomorskega prometa potnikov z trajekti oziroma z prevozom v priobalnem območju? In kakšna je tvoja vloga koordinatorja v čezmejnem prometu? Kaj lahko ponudiš, da bi spodbujali uh, to, da bi potniki bolj uporabljali te načine? Hvala lepa. Klaudija Montera. Obrigada, senhor presidente. Uh, juntar-me aqui às palavras da colega Meisner. Hvala lepa. Pridružujem se vsem predhodnim kolegom. Žal nisem bila v prejšnjem sklicu in imam šele zdaj to srečo, da spoznavamo gospoda Simpsona, sodelovala pa sem na nekaterih forumih. Hvala lepa za vas entuzijazem, ki ga imate pri obravnavi te tematike in hvala tudi, da ste predstavili ta podroben program za pomorske avtoceste, ki so tako zelo pomembne za vse nas. Tri kratke pripombe v zvezi s točkami, ki se mi zdijo najbolj pomembne. Najprej v zvezi z zelenimi koridori in v zvezi z uporabo utekočinjenega eh, naftnega plina. Slišali smo, da so pristanišča na jugu Evrope v središču opravljajo zelo pomembno vlogo in potrebujejo ustrezne finance. Slišali smo tudi veliko utekočinjenem plinu. Potrebujemo čim bolj zanimivo alternativo na tem področju. Potem, kar zadeva varnostna vprašanja, zelo pomembno je, da najdemo rešitve za krizne situacije. Zato potrebujemo načrte za nepredvidene razmire v zvezi z križarjenim in tovrstnim turizmom v Evropi. Rada bi podarila, kako nujno je zagotoviti varnost potnikov. Ob koncu naj se vam zahvalim da, za to, da ste v svojem dokumentu vključili tudi ultraperiferna območja. Sama prihajam z takega območja, zato mi je ta tematika zelo blizu. Želimo si, da bi bil enotni trg povezan tudi z drugimi celinami. Vse to je treba upoštevati v okviru enotnega pomorskega prostora v Evropi. Zato imate vso našo podporo in sama sem vam na voljo za sodelovanje, ukolikor bo to v moji moči na področju eh, pomorskih avtocest. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Kirkos. Δεν είχα τη χαρά να γνωρίζω τον κύριο Σίμψον γιατί δεν ήμουν στην προηγούμενη θητεία, όμως διαβάζοντας Hvala lepa. Veseli me, da lahko spoznam gospoda Simpsona. Ni me bilo v prejšnjem mandatu in to poročilo moram reči, da zajema vrsto zelo pomembnih tem. Zdaj pa kar zadeva zeleno plovbo. Pomembno je, da se spreminjajo goriva, flote in vidimo tudi uporaba utekočinjenega plina. V tem konkretnem poročilu se omenja program za uporabo novih vrst plovil, plovil zgrajenih v evropskih ladjedelnicah. Tudi to je zelo pomembno, kajte zelo pomembno je, da nam ne bo treba hoditi v Korejo po nova plovila, ko bomo želeli obnoviti našo floto. Pri Junkerjevem načrtu vidimo, da se pojavljajo težave v zvezi z uporabo novega finančnega instrumenta, zlasti ko govorimo o bolj tveganih temah. Samo ena naložba je bila odobrena za Grčijo. Vsi poznamo to finančno določbo za Grčijo. Zato je glavno vprašanje, kako bo vse to pomagalo ustvariti večjo konvergenco, če hočete. Zato da bomo uspeli približati bolj oddaljena območja, tiste, ki so manj premožni, tudi geografsko gledano, kako bomo zbližali posamezna geografska območja, zlasti, ko govorimo o najbolj izoliranih območjih, o otokih, naprimer. Naj povem, pomorske avtoceste bodo tu odigrale zelo pomembno vlogo. Ne gre samo za gospodarski razvoj. Ne bomo spodbujali samo gospodarskega razvoja s pomorskimi avtocestami, gre tudi za vprašanje preživetja, zlasti za otoška območja in izolirana območja. Zato moramo razumeti, da so te avtoceste pravzaprav arterije, ki zagotavljajo kri preživetje za ta območja. Vse to je treba upoštevati in koristi, pomorskih avtocest moramo videti v širši sliki. Jackie Foster. Beseda ima Jackie Foster. Hvala lepa in lep pozdrav tudi Brianu, našemu nekdanjemu predsedniku. Seveda, zelo pozdravljam to poročilo. V tem odboru se zavedamo pomena pomorskega sektorja. V zadnjem desetletju smo ugotovili, da je prišlo do rasti pri pretovoru, pri potniškem prometu in zelo dobra ideja je ta, da pogledamo bolj končne rezultate in to seveda pozdravljam. Sama prihajam iz Liverpoola, ki je eden od, en od ključnih mest z zelo bogato pomorsko zgodovino. Sama sem zelo tesno upeta v pomorski sektor, ko sem v Združenem kraljestvu. Rada bi omenila nov projekt Atlantis. Francija in Portugalska morata biti vključeni, kajti ta atlantska stran je zelo pomembna. Januarja 2017 naj bi zagnali ta projekt, zato Brajana sprašujem, kaj se dogaja na tem področju. Pa tudi, če si pogledamo financiranje za nadgradnjo tega, me zanima, ali imaš tudi kakšne številke, kako bomo lahko to financirali. Kajti dejstvo je, da zdaj šele govorimo o zagonu tega projekta. Nedvomno se bo potem še razširil. Hvala lepa. Naslednji je kolega Liberacki. Hvala lepa, dragi Brian. Ko te vidim, imam resnično občutek, da je lahko tudi življenje izven parlamenta dobro, kaj ti izgledaš prav sijoče in zato me zelo veseli, ko te vidim. Tvoje poročilo mi je bilo zelo všeč in prebral sem ga zelo natančno. Prav imaš, ko govoriš o prometu o priobalnem prometu. To so pač te dileme oziroma ta promet na kratke razdalje predstavlja zelo pomembno novost. Tu moramo ustvariti nek potencial in vse to moramo potem vključiti v naš evropski prometni sistem. Seveda lahko izkoristimo sredstva iz strukturnih skladov, pa tudi instrument za povezovanje Evrope, tako imenovani Connecting Europe Facility. S projektom pomorskih avtocest bi lahko vplivali tudi na nekatere države članice, ki bi izboljšale dostop do pristanišč. To velja tako za celinske plovne poti, kot tudi za morje. V mislih imam povezave z železnicami, v mislih pa imam tudi notranji promet nasploh. In če analiziram, kaj se dogaja na vzhodu, potem mislim, da resnično zaostajamo. V prilogah 5 in 6 sem si prizadeval poiskati številke. Recimo Rostok, Gdansk. Žal sem za manj iskal mesta, kot so Ščečin, In če gledam številke, 25 milijonov od 600 milijonov, o katerih si govoril, oziroma v eni od prilog piše celo 1,4 milijarde evrov. Če se izrazim uljudno, mislim, da gre za skromne številke. Se ti zdi, da bi morali izvajati več pritiska? Imam namreč občutek, da vlade, med njimi tudi Poljska, enostavno ne predlagajo nobenih projektov. Ali ni tako, da bi v Evropi morali vzpostaviti skupen prometni prostor? Zdi se, da bi v tem projektu tudi pomorske avtoceste igrale pomembno logo. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Simpson. Sicer nisem članica vašega fan kluba, ker se še nisva spoznala, ampak zagotovo v prihodnih mesecih to postanem. Gospod Simpson, nekoliko sem skeptična. V letu 2001 smo oblikovali ta koncept pomorskih avtocest. Do sedaj se stvari niso kaj pretirano izvajale v praksi, ciljev, kot kaže, nismo dosegli. Leta 2001 je bila komisija vendarle prepričana, da bo ta predlog prava konkurenčna alternativa za kopenski promet. Vse lepo in prav. Če si pogledamo, kaj se dogaja z tovornim prometom v Evropi ta je predvsej manj pogosto uporabljen, naprimer po morskih poteh kot po kopenskih poteh. Več kot dve milijardi evrov smo dali na voljo, 400 milijonov tudi komisija. Se pravi, da so evropski davkoplačevalci plačali za te avtoceste. Če se držim podatkov iz Francije, Toulon, Čitavekja, Aborte v letu 2009, Rona Sanazar v letu 2010. 2014 je ta povezava zaprla po štirih letih uporabe te poti strani Grimaldijev in morda še koga. 21 milijonov evrov letno stroškov za 14 milijonov prihodka. Ta povezava je bila ponovno vzpostavljena leta 2015, vendar me zanima, za koliko časa, če morda veste. Leta 2014 se je prekinila povezava med Bilbaom in Zebruž, Transfenika, podružnica nizozemske družbe Sprithof je zagotavljala to povezavo. Nekaj je jasno, brez ustreznih tržnih pogojev pomorskih avtocest ne bomo resnično izvajali v praksi. To bo zgolj neka ekoodgovorna, zanimiva rešitev, za katero bomo brezupno porabljali več milijard zasebnega in javnega denarja. Zagotoviti je treba enakopravne konkurenčne pa pogoje, zahvaljujoč v narekovaji jih izkrivljanjem na vzhodnem delu Evrope bodo pomorske avtoceste zelo redko uspešne, kar se mi zdi škoda. Zato vas prosim, da preobrnete trenutni trend. Hvala. Danke sehr, jetzt Lucy. Hvala lepa. Yeah, Brian, and, um, I agree with... Lucy Anderson. Hvala lepa. To poročilo ima 173 strani in lepo prosim, ali lahko dobimo celotno različico na papirju, da bomo to lahko imeli v svojih pisarnah. Par vprašanj, kar zadeva samo poročilo. Kot eh, si dejal, je okolje prva prednostna naloga. Seveda želimo izboljšati prevoz po morju in sicer čist prevoz skozi pomorske avtoceste in skozi druge projekte v našem gospodarskem interesu. Uh, je, da to naredimo. Skupaj s kolegom sva gostila seminar o izpustih dušikovih uh, oksidov. Regulatorni okvir tu ni tako močan kot pri izpustih žvepla. Seveda si želimo tudi pri eh, dušikovih oksidih mednarodnega dogovora. Zanima me, ali je to možno vključiti v. Uh, kak prihodni dokument, v mislih imam podporo za industrijo in financiranje na tem področju. Pa še bolj politično vprašanje, vem sicer, da nisi več politik, ampak tisto, kar je zanimivo, je ta razprava okoli emisij, prevoza po morju. To se vključuje v kampanje državljanov glede čistega zraka, zlasti ko govorimo o ljudeh, ki živijo na obali, v mestih, v bližini pristanišč. Želijo si eh, pomorskih poti za potnike, ampak hočejo čiste plovne poti v mestih, ko so Southampton, si ne želijo onesnaženja. Zato sprašujem, ali bi te projektu lahko imeli v mislih tudi ta vprašanja. To bi bilo zelo koristno. Inesaja. Hvala. Inesajala Sender. Hvala lepa, predsednik. Lepo pozdravljen ponovno doma, Brian. Veseli smo, da si z nami in da si dobrega zdravja. Tudi sama bi rada povedala, da tega poročila nisem prebrala, zato ker je prišlo zgolj v elektronski obliki. Bi te pa rada vprašala naslednje. Pomorske avtoceste so bile na nek način del tega svežnja ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali učinek prometa na okolje. Verjetno pa tudi veš, da se na pomorskem področju povečuje količina tovornega prometa, kajti promet pomorskih poteh je cenejši. Mi smo vendarle velika celina, smo na vzhodu sveta in mislim, da se vsi dobro zavedamo, da je tudi pri nas kar precej tovrstnih prometnih povezav. Zato me zanima, kako ti gledaš na vse skupaj, ali se bo promet po teh avtocestah povečal ali ne potem kaj se dogaja s pristanišči, kako bo vse skupaj vplivalo na pristanišče oziroma, če zastavim vprašanje nekoliko drugače, kako bo sveženo pristaniščih pozitivno lahko vplival na pomorske avtoceste. Ne vemo sicer, v katero smer bo šel vpliv v pozitivno ali negativno, ampak vseeno me zanima, kako gledaš na to področje. Kako gledaš na ta dva usporedna zakonodajna akta? Želimo si, da bi zakonodaja, ki jo pripravljamo pri pristaniščih, bila pomoč tudi pri pomorskih avtocestah. Kaj je potem z sosednjimi državami, državami v sosedstvu, predvsem v Severni Afriki, kaj je s temi bližnjimi potmi preko sredozemlja, Bogoslav je prej omenjal povezave z vzhodom, z Baltikom, mene bolj zanimajo te južne povezave. Na to projekti v okviru EFSI-a, V nekaterih področjih se že izvaja pregled. Gospod Katajnen je tudi rekel, da EFSI nekaterih projektov ni potegnil naprej, da ni imel pozitivnega vpliva. Zanima me, če boste pripravljeni oblikovati kakšno sektorsko platformo za pomorske avtoceste, da bodo te postale bolj privlačne. Potrebujemo pa seveda tudi ustrezen okvir, nek vrste platformo, uh, kamor bi lahko vključili tudi pristanišča, ki se nahajajo na kopnem, ne zgolj pomorska pristanišča. Katajnen je poleg tega že pripravil smernice v zvezi z EFSIM in strukturnimi skladi, zato da bi vzpostavili pozitivno sinergijo med tem. Ali tudi pri vas predvidevate, kaj podobnega, zato da bi bolje razvili pomorske avtoceste, zlasti v državah, kjer se uporabljajo strukturni skladi v kohezijskih državah. Naprimer. Hvala. Hvala lepa. Tudi sam sem se dal na seznam. Torej, vsi govorimo o zmanjšanju izpustov najbolj enostavno bi bilo, če bi uporabljali običajni dizel, ki sicer ni zelo čist, ampak v primerjavi z temi težkimi gorivi, bi že to bil pomemben korak naprej. Samo majhna razlika je, dizel je nekoliko dražji, čeprav bi moralo biti obratno. Zanima me, Kdaj se bo to spremenilo? Druga točka, ne vem, če si bil zraven, ampak z odborom smo bili na enem otoku v, na jugu Evropa, obiskali smo pristanišče, ki so ga zgradili z evropskimi sredstvi, ne vem koliko milijard je stalo, ampak toliko vetra je bilo, da nobena ladja ni mogla vpluti. Zanima me, ali je kak način, da bi to preprečili, da samo gradbeni lobby profitira od tega. Pri tem pa pomorske avtoceste oziroma eh, pomorski promet na kratke razdalje nič ne profitira. Potem pogovarjal sem se tudi z enim od eh, kapitanov ladi, ki križarijo sredozemlju in rekli so mi, da si želijo boljše emisije, nič celih ena naprimer. In rekli so, na teh ladjah za križarjenje sortiramo na 12 različnih področjih. In sam si že omenil sivo vodo in črno vodo, tisto, ki jo uporablja za tuširanje in tisto, ki jo uporablja samo v straniščih. Skratka, vidimo, da v nekaterih pristaniščih lahko to vodo tudi ustrezno izpustijo. In vidimo, kaj se zgodi. Že samo šest kilometrov stran od obale se situacija spremeni. Tisti, ki to počnejo, bi morali biti nagrajeni, če ločujejo odpadke in morali bi jih eh, nagraditi za to, kar počnejo. Zakaj to ni možno? Ne morem si predstavljati, da v pristaniščih ni možno teh izpustov usmeriti nekam v kanalizacijo. Potem uporaba električnega toka na mesto uporabe motorja. Eno samo pristanišče v Evropi obstaja, to je Hamburg, kjer obstaja možnost uporabe običajnega električnega toka na mesto, da mora teči motor. Zato sprašujem, katere možnosti vidiš? To so zelo enostavne stvari. Kdaj se bo to končno spremenilo, da bodo tudi eh, ladje, ki se uporabljajo za križarjenja, postale čistejše? Kajti zelo pomembno je, da teh emisij ne samo prelagamo na druga ramena. No, in zdaj imaš možnost, da na ta vprašanja odgovoriš. He noticed everything, so we let him some time. No, saj si si vse prebeležil, sedaj pa lahko odgovoriš. Ok, well. I'm glad that... Dobro. Vesel sem, da je društvo, ki ceni Briana Simpsona tako aktivno in živahno. Upam, da bo v enakem stanju, tudi ko odgovorim na vprašanja. Vim je spraševal o trajnosti, o delu IMO-ja. Seveda tesno sodelujemo tudi z mednarodno pomorsko organizacijo, vendar morate vedeti, da je IMO mednarodna organizacija, da ne gre za EU organizacijo. Skrbno spremljajo kaj počnejo, zlasti, ko gre za okoljske standarde. V tem smislu smo državam članicam tudi sredozemskim, ne vem, kdo je to še omenil, rekli, Poglejte, niste še v območju seka, ampak vse, ko prej boste, tako da delajte na tem, da boste napredovali, da ko boste del seke, to ne bo tak šok, kot je bil za baltske države ob Severnem morju, ko smo se odločili, da bodo postali del seke. Pomorske avtoceste in drugi načini prevoza. Pomorske avtoceste so že po sami definiciji pač pomorske. Ampak kot smo že večkrat rekli, nima smisla, da tu pripravimo odlično pripravljen načrt, potem pa se bo kilometr po začetku proge vse skupaj zataknilo. Odpraviti je treba oska grla. prvi in zadnji kilometr vsake povezave je zelo pomemben z vidika logistike, z vidika premikanja stvari. Celinske poti so v Karlovi pristojnosti. Mislim, da z njim sodelujete na tem področju. V Dorao, na portugalskem sem bil pred dvema tednoma. Gospod Čeki, Karlo je tisti, ki je zadržen za celinske plovne poti, skupaj sodelujeva in skušava reševati zadeve, zato da se vsi premikamo v isto smer. Varnost, pomankanje oseba, osebja, zavedam se, da posadke na križarkah običajno vključuje posameznike, ki niso državljani Evropske unije. Upam, da bomo na Malti v času malteškega predsedovanja izvedli vajo s tem v zvezi. Uh, bom še nekaj povedal glede tega, ker je še nekdo o tem spraševal, ampak malo kasneje. Infrastruktura, naložbe v infrastrukturo, nisem jaz zadolžen, zato sam ne odločam o infrastrukturnih naložbah, to ni v mojem področju pristojnosti. Lahko se dogovorimo o projektih, ki so obadejo z našimi prednostnimi nalogami, ne vem, logistika, okolje, usposabljanje in tako naprej. Ampak, če povem neposredno, gradnja žerjavov ni povezana z pomorskimi avtocestami. Zagotovo veste, da prihaja tudi do kolizije interesov pri posameznih politikah. Ismail, pomorske avtoceste so težavno vprašanje, imajo tudi nekoliko bolj težavno zgodovino, niso jih sprejeli kot koridor, vsaj ne v okviru TNT-ja v nekaterih delih komisije še danes teh avtocest ne sprejemajo kot koridor znotraj TNT-ja. Skušamo pa vključiti ta pomorski koridor v mrežo koridorjev. Vse skupaj jih je 11, 9 vertikalnih in 2 usporedna horizontalna ne vem, Brenner prehod. Tam se pogosto zatakne. Mi želimo, da bi ljudje priznavali pomorske avtoceste kot koridor znotraj TNT-ja. Če povem zelo enostavno. Ni bilo enostavno. Morali smo ljudi malo siliti, ampak med koordinatorji, Phil vem, da nas sprejemajo kot enega od svojih, ampak kot rečeno, kar nekaj dela nas še čaka tudi na drugih področjih. LNG, razpoložljivost v pristaniščih. Hamburg ste omenili in še eno pristanišče. O, o Hamburgu smo pripravili študijo in Aldis Jeras številke najdete v poročilu kažejo na to, kakšen promet predvidevamo za LNG. LNG pridobiva na veljavi. Mislim, da je Gizine rekla, da so težave zaradi nizkih cen nafte. Ampak vseeno se še vedno pojavlja popraševanje po LNG-ju in mm, etanolu. Izkila na Švedsko, kolikor vem, do, in do Göteborga se pošilja LNG tam so želeli popolnoma spremeniti uporabo goriva, torej iz težkih goriv naj bi pri svojih plovilih prišli na etanol. Mi ne dajemo sredstev za to, da bi spremenili plovila, kajti spremenjali bi jih verjetno v Južni Koreji. Grimaldi je zanima projekt LNG. Zadeve se torej premikajo, sedaj pa moramo zgolj ohraniti ta zagon. Težave z begunci, poti. Nismo še imeli težav s tem, ne še. Seveda spremljamo vse skupaj, ampak problemi z begunci se pojavljajo v kontekstu gumijastih čovnov, torej ne v kontekstu plovil, ki jih mi zajemamo. Mislim, da se Evropa še ni uspešno soočila s tem problemom. Lahko pa povem, da begunci zaenkrat še niso problematični v kontekstu pomorskih avtocest. Vsake toliko se kakšen begunec znajde v teh zabojnikih, ki se prevažajo preko roropoti, ampak sicer s tem nimamo težav usklajevanje s programi in Junkerjev sklad. Moram biti previden, kaj bom povedal, ker sem na vse zadnje del komisije. Skrbno izbiram besede. Junkerjev sklad je bil dobra zamisel, vendar je šlo za naš denar, nam je denar vzel vsak denar, ki se vrne, je denar, ki smo ga mi v prvi vrsti posodili. Geografija pomorskih avtocest. Zanimivo vprašanje. Obstajata dve ključni projektni območji, Sredozemlje in Baltik. Baltik je nedvomno precej pred sredozemljem, kar zadeva LNG, metanol in alternativna goriva. Nimajo sicer teh roro trajektov, kot jih imajo v sredozemlju, ampak imajo druge rešitve. Želijo pa seveda nadoknaditi zaostanek na tem področju. Težko mi je reči, nikar ne izumljajte zadev na novo, nikar ne počnite zadev po svoje, če so določene rešitve že uspešno porabili na Baltiku. To velja potem tudi za seka območja v sredozemlju. Upam, da bo vse to delovalo. Za baltsko območje imamo na voljo več različnih schem. Baltske države sodelujejo, tudi skandinavske države. Baltik še ni bil hidrografsko povsem preiskan, kolikor so me obvestili. Še iz časov Sovjetske zveze obstajajo te vrzeli pri hidropreiskavah, namreč Baltsko morje, Plitvo morje, zato nas res zanima, kje se vse nahaja. Gezine, vpliv koordinatorja, ja, dobro vprašanje. O tem smo se pogovarjali danes do povdne. Najbolj prav bi bilo, če bi rekel, da ima koordinator vpliv na to, kaj se dogaja sam opredeljujem parametre, znotraj katerih posamezniki delujejo oziroma posamezni akterji in pristanišča, nadeljnice ali kdorkoli že lahko znotraj teh parametrov pripravljajo projekte. Vendar ob koncu dneva nisem jaz nujno tisti, ki sprejema odločitev, kar se mi zdi nekoliko neposrečeno, če sem diplomatski. Lahko se neumorno trudimo in bo na koncu nekdo ogovarjal in je zadeva zaključena. Nisem se še pogovarjal z ostalimi koordinatorji, ne vem, ali imajo podobne težave ali ne, ampak verjetno. Mislim, da bo sredozemlje sreko prej v seki. LNG. Bil sem presenečen nad LNG-jem. Kaj ti naftne cene so padle na 48 dolarjev na sodček ali ne vem koliko že, zato sem sklepal, da ne bo nobene potrebe potem, da bi morali več uporabljati utekočinjeni zemljski plin. Grimaldi, ki je velik akter v sredozemlju in Steiner na Baltiku, sta bila najbolj zainteresirana za to in še par drugih oseb. Upam, da bodo s tem nadaljevali. Odpadne vode, nekdo drug je še to omenil, Michael. Odpadno vodo bolje obdelujejo v pristaniščih. V pristaniščih imajo infrastrukturo za ustrezno obdelavo odpadnih voda, imamo podporne scheme, ki so namenjene temu, da se izboljša tudi obdelava odpadnih voda z ladji. Usposabljanje, vplivi koordinatorjev. Mene je precej skrbelo, ko sem obiskal določena pristanišča, so se tam trudili vzpostaviti to industrijo križarjen, kar je razumljivo. Ampak te ladje, ki peljajo potnike na križarjenja, sprejmejo 5 do 6 tisoč ljudi, če imaš, ne vem, v pristanišču 3 do 4 take križarke, Ja, potem je problem, zlasti na Malti, kjer je kar na vsem lepem več prebivalcev na teh križarkah, kot jih je v pristaniškem mestu. Spraševal sem jih, ali imajo kdaj težave s tem v zvezi. Na Malti so bili dovolj iskreni in so rekli, da zaenkrat sicer še ne, da se tudi nima kakšnih načrtov glede tega. Zato se jim je zdelo smiselno, da bi med svojim predsedovanjem opravili vajo s tem v zvezi da bi organizirali vajo iz evakuacije. Nekaj podobnega smo naredili v Španiji, uporabili smo francoske in španske službe za nojno ukrepanje in zadeve so dobro delovale. Upam, da ne bo šlo nič nikoli narobe s temi križarskimi ladjami, ampak za vsak slučaj moramo vseeno načrtovati. Ne gre zgolj za primer, kot je bil Costa Concordia, naprimer, lahko se zgodi, da izbruhne neka bolezen na ladji, legionela ali karkoli drugega, ki lahko povzroči potem hude težave tudi v državi pristanišča. Mislim, da sem odgovoril na vprašanja glede migracij. Potem nordijska razsežnost. Cesta po Severnem morju še ni označena, ampak bo kmalu. Ja, pomorske avtoceste se končajo nekje malo pred Liverpoolom. Mi trenutno kartiramo te ceste, pomorske avtoceste in tudi to severno pomorsko avtocesto bomo vključili. Zaenkrat je to v fazi načrta, ker se moramo najprej pogovarjati z Rusijo. Ne vemo, ali bo Rusija igrala vlogo dobrega ali slabega partnerja. Se pa zelo dobro zavedamo, da obstaja v Severnem morju ta pomorska avtocesta. Vesel sem, da ste to omenili. Vesel sem, da ste omenili tudi to severno razsežnost, ker lahko tudi sam povem nekaj v zvezi z lomljenjem ledu. Nihče v Evropi tega ne razume ko sem omenil ciprskemu ministru, kaj počnejo finske ledolomilke, bil vas osupljen. Ampak to je tudi bistveni del tega, da ohranjamo pomorske poti odprte na Baltiku tekom zime in upam, da tudi ta cesta po severnem morju, ko bo enkrat oblikovana. Ne vem, ali so finski ali so švedski, mislim, da bodo finski ledolomilci. sedaj bolj v spredju in jih bodo več izdelali. Roro, križarjenje tako naprej. Veliko sredstev smo porabili tudi za short sea shipping. Zlasti Roro trajekte si ogledujemo v tem kontekstu. varnost, usposabljanje, ne govorimo zgolj o križarkah, o Queen Victoria ali Queen Elizabeth, kot da je vse ostalo v kontekstu RORO nepomembno. Gre za pomembno vprašanje v kontekstu prevoza na kratkih razdaljah. Običajno so evropske državljani člani posadke na teh križarkah, ampak vseeno se nam zdi, da bi morali tudi posadko bolje usposobiti, tudi ko gre za uporabo utekočinjenega zemljskega plina, zato da bodo dobro obveščeni, da bodo vedeli, kaj imajo praktično pod svojo ritjo, ko plujajo dan in noč čez kanal ali po Baltiku in tako naprej. Vse nima več dovolj časa, da odgovorim na vsa vprašanja. Klaudija, Portugalska, utekočinjen zemljski plin. Tu je prava pot za naprej, skupaj z metanolom. Nisem sicer strok zagovornik tega, da mora biti nujno LNG. Če je alternativno gorivo čisto gorivo, sem za, ampak v tej fazi je večinoma alternativa utekočinjen zemljski plin. Varnost na ladjah, to sem omenil, potem povezava z perifernimi regijami, tudi to sem omenil v uvodnem govoru. Zame so to pomembna vprašanja. Glede na to, kako zadeve stojijo v tem trenutku, ugotavljamo, da pomorske avtoceste povezujejo ključna pristanišča med seboj. Torej pristanišča ladi pristana z drugimi pristanišči. Te povezave so pomembne, se pravi pristanišče, kjer ladje pristane, je treba povezati z drugimi tudi celinskimi pristanišči. Kirkos, nova tehnologija, nova plovila, evropske ladjedelnice, to sem omenil in seveda Junkerjev načrt. Geografsko območje naj bi združevali. Kot sem povedal Klaudi, pogledati je treba, kako lahko vsta promet na periferiji, ki je namenjen proti pomorskim cestam moč povezati z celinskimi potmi. Evropski parlament je vedno priznaval pomen pomorskega sektorja. Nisem prepričan v to, da so drugi storili enako, ampak parlament je to vedno priznaval. Za povezavo Liverpool-Atlantik pomorske avtoceste 1,8 milijona je na voljo. S tem v zvezi Boguslav, pomorski promet na kratke razdalje, šorči sea shipping. Par nasvetov. Ko so države imele možnost dostopati do kohezijskih sredstev, je samo ena država, Grčija, uporabila kohezijska sredstva za pomorske avtoceste. Vse ostale države so kohezijska sredstva uporabile za železnice. Same poznate, sam sem bil zelo aktiven na železniškem področju, nimam nič proti železnicam, ampak držav ni zanimalo nič drugega kot železnice, sploh jih ni zanimalo financiranje pomorskih avtocest. Zato potrebujem vašo pomoč, da svoje vlade prepričate v to, da določen delež kohezijskih sredstev, ne vsa sredstva, ampak da pač določen del namenijo tudi pomorskim avtocestam. Če te ni bil vključen, Polska vlada ni zaprosila. Mu lahko, prosim, kdo to pove, kolegi, ki je spraševal potem. Mary Kristin. Ne bom ti rekel, da ne subvencioniramo povezav in cest. Leta 2010 smo imeli na voljo program Marko Polo in ne programa za pomorske avtoceste. Če imate kakršne koli težave s tem v zvezi, pritožite se tistim, ki so oblikovali Marko Polo program. Mi cest ne subvencioniramo zaradi konkurenčnih politik. Ne moremo določeni cesti dati sredstva na škodo drugi cesti oziroma cestni povezavi. Tega ne počnemo. Strinjam se, da so pomorske avtoceste res nekoliko počasne, kar se tiče napredka. Ampak najbolj pomembno vprašanje za pristanišča je, ali se bo nekaj tja dostavilo ali ne. Sam pravim, da bomo tudi pri pomorskih avtocestah izpolnili svoje obljube. Pri projektih smo imeli tokrat štirikrat več prijav, kot jih lahko financiramo. Lusi, težko gorivo. Mislim, da bi morali vključiti tudi dušikove okside. Gre za to, da bi imeli čistejši promet. No, sem že pozabil, kaj sem povedal na začetku. Rekel sem, da potrebujemo čistejša goriva. Ines, povečan pomorski promet. 40 odstotkov interne trgovine poteka preko pomorskih povezav. 40 odstotkov. 70 odstotkov trgovine, zunanje trgovine prav tako poteka po pomorskih cestah. Ampak tega ne moramo pokazati, ker zabojniki ne glasujejo. Nimajo glasovalne pravice, si želim, da bi jo imeli, pa je nimajo, zato pa tudi nič ne slišimo o tem. Omenili pa ste nekaj pomembnega. Tretje države. Nekaj projektov s tretjimi državami imamo. Imamo vzpostavljen koridor s Palestino in Izraelom o, za sveže sadje. Koridor imamo tudi z Maroko. Preko teh atlantskih povezav si želimo vzpostaviti več povezav tudi z Severno in Južno Ameriko ta atlantski lok skušamo izkoristiti na tem področju. Glede celinskih plovnih poti, no, se bom s Karlom še pogovoril o tem. Vem, da je tudi Karlo frustriran zaradi Donave in tako naprej, ampak to bi bilo to. Mike Mihajl, predsednik, težko dizelsko gorivo, dizelsko gorivo. Želim se, odlepiti od teh težkih goriv iz očitnih razlogov. Izogibanje pristaniščem, kjer so hude vetrovne razmere. No, izogibanje takšnim pristaniščem je ena stvar. Nima smisla postaviti pristanišča, če ga potem ne uporabljaš. To je tako, kot bi zgradili pristanišče nekje na severu, na ledeniku, kjer je let 11 mesecev na leto. Nima smisla, da tam gradite pristanišče zagotovo moramo tudi to vrstne elemente preverjati, ko se odločamo o financiranju. Siva voda, črna odpadna voda, o tem sem že govoril, elektrika. Imamo na voljo projekt, v okviru katerega preko Baljskega morja podpiramo električno plovbo. Tudi sami torej prispevamo k temu. Upam, da se bodo ti električni trajekti nadalje razvijali upravljanje križark, to sem prav tako že izpostavil. Celotno križarsko industrijo moramo pritegniti na svojo stran. Če sem karkoli izpustil, se opravičujem, ampak mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Yeah, Dragi Brian, najlepša hvala. Mislim, da si odgovoril na vsa vprašanja. Čestitke. Ne spomnim se, da bi dobil toliko komplimentov, ko si sedel tu na mojem mestu kot predsednik odbora. V vsakem primeru veseli smo, da si bil z nami. Hvala lepa, veliko veselje nam je bilo. Še enkrat hvala za vse in se vidimo k malu prihodni teden v Rotterdamu že. No, z nekaterimi se bom v vsakem primeru srečal prihodnji teden v Rotterdamu. Hvala lepa za prisrčno dobrodošljico in veliko sreče. Sam se bom vračal v odbor, vidimo se ponovno, če ne prej čez 12 mesecev, ko vam bom poročal, kako napredujemo. Upam, da boste tudi vi lahko kaj prispevali k naši politiki v omestnem obdobju. Hvala. Hvala še enkrat. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Tako. Pravzaprav bomo ostali pri podobni temi. Gre za sprostitev potencijala potniških trajektov na obaljnih območjih in celinskih vodah. Gre za prispevek eh, k multimodalnemu potniškemu prometu. Poročevalec je Keith Taylor. Prosim. Oh, hi. Thank you very much, uh, chair. Najlepša hvala, predsedujoči. Tišina, prosim. Nadaljevati moramo, lahko pa v miru zapustite dvorano, prosim. Okay, well, thank you, chair. I... Prav, hvala, gospod predsednik. Sem vesel, da bodo vsi mirno zapustili dvorano. Pozdravljam priložnost, da spregovorim danes. Kajti Evropski parlament se do sedaj še ni pomodil z potniškim prometom, ki potekta, poteka prek trajektov. Tako da sem vesel, da imam priložnost storiti prav to. Gre za sodelovanje z velikim naborom deležnikov, ki so dejavni v tem sektorju. Vesel sem, da sem lahko prejel tudi odzive strani poročevalcev v senci. Celinski potniški trajekti, potniške ladje in barže lahko odigrajo ključno vlogo pri zagotavljanju bolj učinkovitega in okoljoprijaznega evropskega prometnega sektorja. V tem poročilu sem se osredotočil na čezmejno sodelovanje, na vprašanje varnosti, na eh, okoljske standarde in konkurenčnost. Ukvarjam se tudi s kakovostjo storitev, s pravicami potnikov in eh, dostop brez ovir. Številni potniki v Evropi potujejo po cestah, zaradi tega pride do oskih grv in zastojev na urbanih poteh. Zaradi tega obstaja velik potencial, pre katerega bi lahko bolje izkoristili vodni potniški promet. Tako bi lahko ne samo izboljšali kakovost zraka in zagotovili boljše potniške storitve na splošno, ampak na splošno zmanjšali tudi zastoje in izpuste oglikovih dioksidov. Geografija Evrope ponuja izredne priložnosti za vodni potniški promet. Gre za številne reke, rečna ustja in um, dolge obale in otoke. Veliko je območij v Evropi, kjer uh, bi lahko na bolj trajnostni način potovali, če bi uporabljali trajekt ali pa potniško ladjo. Tako bi spodbudili tudi gospodarsko rast in obenem varovali okolje. Tako bi zagotovili tudi možnost eh, boljše storitve za državljane, tako da je prednosti veliko. Tu gre tako za prevoz po notranjih poteh kot eh, ob obali. Zagotavljanje statističnih podatkov o vodnem potniškem prometu je pomembno, sploh ko gre za število čezmejnih storitev potniškega prevoza prek eh, trajektov. Na podlagi podatkov je razviden velik potencial tega sektorja, kjer se le da bi morali izkoristiti obstoječo infrastrukturo in plovila tudi za spodbujanje turizma. Morali bi zagotoviti tudi redne linije trajektov in povezavo z mestnim javnim prometom, tako da bi še povečali učinkovitost, okoljsko uspešnost in povečali kakovost življenja in udobje v zelo natrpanih območjih. Razmisliti je treba tudi, kako zagotoviti storitve povezave z odaljnimi regijami, tako da bi zagotovili uh, koherenten pristop in eh, povezljivo z drugimi oblikami prevoza. Treba bi bilo izpostaviti tudi integrirani sistem za izdajo vozovnic. Ob tem je treba upoštevati pravice in potrebe vseh potnikov, tudi tistih z zmanjšano mobilnostjo. Upoštevati bi morali tudi potrebe dnevnih potnikov in turistov. Več kot 400 milijonov potnikov vsako leto oziroma več kot 400 milijonov ladi obišče naša pristanišča in prevaža več kot 120 milijonov potnikov vsako leto. V zadnjih 15 letih je bila sprejeta zakonodaja na tem področju z vidika varnosti, predvsem zato, da bi varnost izboljšali. Tako smo izboljšali varnost potnikov na potniških ladjah. Olajšali smo tudi vzpostavitev iz operacij iskanja in reševanja. Večina potnikov se prevaža po potniških ladjah, ki spoštujejo skupne splošne varnostne standarde Evropske unije. Kljub temu pa bi lahko zadeve še izboljšali, lahko bi odstranili zastarele določbe in prekrivajoče se določbe. Lahko bi nadgradili že doseženo. In ne na zadnje, je treba zagotoviti tudi sredstva za raziskave inovativnih uh, tehnologij, ko gre za naprimer solarno ali veterno energijo, za alternativna goriva in podobno. Ta zelo vzdržen eh, prometni sektor bi tako lahko postal še bolj energetsko učinkovit in trajnosten. Evropska sredstva iz Interrega, mm, EFSI-ja in instrumenta za povezovanje Evrope bi morali zagotoviti tako da se veselim sodelovanja z vsemi kolegi v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala, gospod Poljeze. Hvala lepa, predsednik. Z veliko mero pozornosti sem prebral ta predlog poročila. Mislim, da je poročilo izčrpno, celovito, tako da čestitke kolegi Taylorju. Mislim, da gre poročilo v smeri, ko bo lahko podprla nadaljni razvoj tega sektorja, pri čemer bomo, bomo morali upoštevati tudi morfološke značilnosti. V celoti se strinjam s tem, da bi morali okrepiti medsebojno povezljivost tudi z infrastrukturo, ki že obstaja na celinskih poteh. Potem, kot veste, smo sprejeli kar nekaj ukrepov na področju potniškega prometa na vseh poteh, potem tudi, ko gre za prevoz potnikov po morskih poteh, da bi vse skupaj povezali tudi s potniškim prometom na kopenskih poteh. Želimo predvsem znižati negativni učinek na okolje strani ladi. Komisija in Evropska unija nasplošno bi morala to upoštevati. Strinjam se tudi s tem, da bi morali izboljšati varnost, izboljšati bi morali naprimer tudi usposabljanje samih posadk. Nekaj pomisle, ko bi imel predvsem kar zadeva predlog, da bi se oblikovala Evropska agencija za kazalnike. Mislim, da bi morali o tem še razmisliti, ali je sploh smiselno, da oblikujemo novo agencijo ali ne bi bilo morda bolje, da uporabimo že obstoječo strukturo oziroma strukture, ki jih imamo v Evropski uniji. Sicer pa čestitke poročevalcev. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kirkos. Dobro, Edre. Agapiti Sinadelfi. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Taylorju za zelo celovito predstavitev. Strinjam se s merijo, ki jo je obral, da je treba torej bolj izkoristiti ta tip prevoza. Strinjam se z razlogi, ki jih je navedel. Treba pa je raz, jasno račevati med trajekti in križarkami, ker v, na, v naslovu je govora samo o potniških trajektih, v poročilu pa govorite tudi o potniških ladjah, o križarkah. In uh, njihova usmeritev je drugačna. Potniške ladje, križarke, so namenjene turizmu in prostočasovnim dejavnostim. Uh, potniški trajekti pa so navenjeni v prvi vrsti transportu. Poglejmo si še kanarske otoke Madeiro in Nazore ter odaljene regije. Tu je ponovno govora o preživetju tovrstnih območij. Ta območja brez trajektov pravzaprav ne bi mogla uspevati, tako, tako da je nujno, da se osredotočamo tudi na ta vidik. Evropska unija mora upoštevati tudi izzive na različnih področjih Izzivi Baljske regije so popolnoma drugačni, tam je morda treba oblikovati drugačne vozne rede. Sredozemlje pa se sreoča s težavo, da je treba nadgraditi obstoječo floto trajektov. Prav tako pa je treba zagotoviti povezavo z zaledjem. Tudi to je pomembno. Pri tem je treba upoštevati tudi železniške poti in celinske plovne poti, če želimo zagotoviti raznolikost eh, prevoza. Ne pozabimo pa, da so pristanišča pravzaprav vstop, niso pa odločujoča, ko gre za povezavo z zaledjem. Upoštevati je treba tudi varnost potnikov. Ne smemo pa s tem blokirati mm, neomajen pretok blaga in potnikov. Treba je torej združiti različne storitve in imeti celovit pristop. Na ta način se bomo lahko spopadli z različnimi dejavniki, ki jim je treba posvetiti veliko truda in časa. Prav tako je treba posodobiti trenutne direktive Glede varnosti, te morajo verjati tudi za trajekte in potniške ladje. To besedilo nam bo omogočalo napredek pri nadgradnji obstoječih storitev in zakonodaje. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za poročilo, ki je zelo dobro. Vesela sem, da se lahko ukvarjamo tudi s tem vprašanjem. Zeleni poročevalec je dejal, da trajekti in potniške ladje predstavljajo zelo trajnosten način eh, prevoza. Ampak vem, da eden izmed nas v dvorani seveda temu nasprotuje, ker eh, lahko še marsikaj izboljšamo. Je pa res, da je nasplošno ta oblika prevoza zelo trajnostna. Dobro bi bilo seveda zagotoviti to vrstne plovne poti, ne glede na to, ali gre za prevoz potnik, potnikov, za namene turizma ali pa za prevoz uh, tovora. Uh, Strinjam se z vašimi pripombami glede tega, da bi tako razbremenili cestne poti. In veliko elementov so kolegi iz vrste SND tudi omenili. Naprimer, treba je upoštevati povezave z otoki. Tam pluje veliko trajektov in to se dobro ukraplja tudi v temo pomorskih avtocest. Tam smo govorili o ultraperifernih regijah. Na nje ne smemo pozabiti. Ne moramo mm, financirati čisto posod vsega, kar si ljudje želijo. Treba je pač izbrati prednosti. Bi pa povdarila še eno zadevo glede križarjenja. Ta sektor je v porastu in ljudje, ki imajo omejene zmožnosti gibanja, so, se zelo zanimajo za to. Tudi v lastni družini imam težave ljudi s težavami z mobilnostjo in se zelo zanimajo za to vrstne oblike prevoza, ker lahko odideš na potovanje tudi pri 80 letih, naprimer. In naše prebivalstvo se stara in zaradi tega je dobro razmisliti o to vrstnih vidikih. Seveda pa, če bomo imeli več ladij, je treba zagotoviti tudi dobro usposobljeno osebje in več osebja. Prav tako je treba poskrbeti, da so te ladje zelo čiste. Tako da je dobro, da se ukvarjamo tudi s temi vidiki. Predpogoj za vse skupaj pa so seveda tudi čista morja in čiste reke, če želimo zagotoviti, da bo transport bolj ekološko prijazen. Pomembna pa je tudi infrastruktura v pristaniščih. Govorili smo o črnih opadnih vodah. Gre za odpadne vode, ki jih je treba odstraniti. Zato je treba predvideti dovoljšne zmogljivosti v vseh pristaniščih in tudi na to se je treba osredotočiti. In ne nazadnje, predlagali ste, da se vzpostavi posebna agencija. Sama sem eh, zelo dejavna na pomorskem področju in zadeva se sliši dobro, ampak eh, previdna bi bila pri vzpostavljanju novih agencij tako rekoč iz nič, ker imamo že veliko akterjev morda bi bilo dobro nove naloge prej pripisati drugim agencijam, ne pa vzpostavljati nove, ker bo to sabo prineslo znatne stroške. Se pa veselim nadaljih na razpravo o tem poročilu. Hvala sedaj pa gospa Orno tu. Hvala lepa gospod predsednik. Hvala lepa gospod Taylor. Člani moje skupine pozitivno gledamo na ta predlog, imamo pa nekaj pomislekov. Tu govorite o očitnih dejstvih kar zadeva potniški promet, ta bi moral biti bolj spodbujen tako na obaljnih območjih kot tudi na celinskih vodah. Upam, da boste preko tega predloga spodbudili komisijo, da pripravi nek pregled nad tem, kakšna evropska sredstva in koliko sredstev se porablja za promet po celinskih plovnih poteh. Gospod Taylor, omenjate tudi predlog, da bi oblikovali enotno območje za potniški promet po celinskih vodah. Omenili ste tudi, da naj bi vzpostavili agencijo za celinske plovne poti. Ja, še ena agencija, ki jo bomo napolnili z dodatnimi uradniki, ki bodo spremljali zadevo, pripravljali nesmiselne in nekoristne priporočile in tako naprej. Francijo seveda zanimajo to vrstno vprašanje, zlasti nas zanima zaščita pravic potnikov na trajektih in drugih potniških ladjah. Potem je tu boj proti onesnaževanju zraka. Ne bi smeli pretirano voditi tega boja na škodo samega sektorja. Uporabljati bi morali tudi nefosilna goriva, vendar to ni čudežno zdravilo, zaradi katerega bomo pozdravili vse druge tegobe na tem področju poročilo ni čarobna paličica, ni dovolj, da zapišemo, da morajo pravice, ki veljajo v prometu, veljati tudi za potnike v, potniš, z, v prometu po celinskih plovnih poteh. Vem, da ste britanec kot Harry Potter, ne vem pa, če ste tak čarovnik kot je on. Upam, da ste. Hvala. Gezir. Und jetzt für die Kommission vor die Hvala. Sedaj pa gospod Karamico za komisijo. Uh, hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala gospodu poročevalcu ter vsem kolegom, ki so spregovorili in izrazili podporo. Tudi mi poročilo podpiramo. Gre za prva prizadevanja in uh, po sprejetju končnega poročila se bomo potrudili tudi mi, da bi zagotovili konkretne informacije in uh, da bi lahko ustvarili boljši pregled nad določenimi elementi. Pri poročilu nasplošno pozdravljamo tisti del, ki govori o uporabi istih poti tako za prevod spotnikov kot tovora. Treba je res razločevati med uh, turizmom na eni strani in uh, prevozom tovora na kratkih uh, plovnih poteh na drugi strani in v veliki meri gre tu za kombinirano rabo, tako za prevoz potnikov kot za prevoz tovora. Tako da tu ne gre samo za potniški promet, to je treba upoštevati tudi pri prihodnih ukrepih. Glede varnosti potnikov in varnosti ladij je komisija ponedeljek, v ponedeljek ali torek prejšnji teden sprejela tri ukrepe, ki gredo v pravo smer z vidika vašega poročila. Prvi se nanaša na registracijo potnikov. To lahko izboljšamo in to smo tudi že storili. Z Grčijo in Italijo smo o tem govorili lani. Sistemi namreč niso dobro delovali in težko je bilo najti izgubljene potnike. Tako da smo veseli, da smo sedaj podali predlog o izboljšavi. Drugič, gre za izboljšanje domačih eh, potniških ladij. Gre tudi za izboljšanje zakonodaje v skladu s prizadevanji iz Refita. In tretjič, gre za nadzor nad rednimi linijami. In to so tri elementi, ki, s katerimi se boste ukvarjali v prihodnje. Komisija je predlagala spodbojanje določenih aktivnosti na pomorskem področju. No in se sedaj vrnem na samo poročilo. Okoljski vidiki. Izpostavljate veliko elementov, predvsem izpuste CO2. Ugotavljamo, kako bo z zakonodajo, ki velja v Evropski uniji glede izpustov CO2? Ali bo ta nadomeščena zaradi sprejetja mednarodnih dogovorov v okviru mednarodne pomorske organizacije? Če bo besedilo IMO čim bolj podobno temu, kar že velja v Evropi, potem bo zelo enostavno zagotoviti skladnost. Poleg okoljskih vidikov pa se zastavljajo tudi vprašanja glede politike na splošno. Verjetno se spominjate, da imamo pomorsko strategijo in tu gre za pet področji, ki so zelo pomembna. Gre za področje varnosti, potem področje digitalizacije za bolj učinkovit pomorski promet. Prav tako pa je pomembno, da izboljšamo promet na kratkih razdaljah. In tretji element se nanaša na okoljsko vzdržnost in dekarbonizacijo. Poročilo se dotika tudi tega, bi pa morda lahko še kaj dodali, da zadevo izboljšamo. Na to je tu še vprašanje, ki morda ni tako zelo relevantno in sicer, kako lahko zagotovimo, da bo naš ladijski promet globalno bolj konkurenčen, kako naprimer lahko vplivamo na odločitve, ki se sprejemajo na mednarodni ravni. In peti element, ki je zelo pomemben ki bi ga radi bolj odrazili v poročilu. Gre za izboljšanje profila in kvalifikacij pomorščakov, tako da bi v Evropi lahko izboljšali zaposlenost. V trenutni krizi vidimo še vedno velik potencial za mlade, ki lahko delajo naprimer v pomorskem prevozu na kratkih razdaljah tako da bi lahko tako nasplošno podprli našo konkurenčnost na globalni ravni. Ne pozabimo, da približno 40 eh, odstotkov eh, ladi za prevoz tovora upravljajo evropski upravljavci, tako da je z globalnega vidika treba upoštevati ta element. Tudi pomoščaki tuji sami igrajo zelo pomembno vlogo. Kapitani namreč lahko na to širijo svoje izkušnje in s tem krepijo konkurenčnost. To je torej nekaj elementov, ki bi jih radi izpostavili. Seveda pa smo na voljo poročevalcu. Na poročilu lahko še delamo. Tudi komisarka se bo poznaje pridružila odboru in v prihodnem letu bomo spodbujali. Mm, pomorski promet. Gre namreč eh, za Evropsko leto pomorskega prometa in več elementov, ki bodo sprejeti v tem kontekstu. Ne gre samo za potniški promet eh, in eh, potniške ladje ter turizem. Gre tudi za diferencijacijo med tovornim prometom in potniškim prometom ter prevozom na kratkih razdaljah in mednarodnim prevozom. Pomembno je razločevati med tema dvema področjema. Veliko pa je ljudi, ki nemotemo prehajajo iz enega območja na drugega. O CEF-u in TNT lahko tudi še spregovorimo v okviru tega poročila in tudi o projektih, ki smo jih financirali iz obeh instrumentov gre tudi za razpravo o pravicah potnikov v vodnem potniškem prometu. Ne vem sicer, koliko časa imamo trenutno na voljo, ampak sporočevalcev se lahko še stanemo za to, da razglabljamo o tem, kako bi lahko ta vidik odrazil v poročilu. Skupaj s kolegi v dvorani lahko razmislimo, kako izboljšati poročilo. Hvala in na koncu še enkrat gospod podrečevalec. Kistejver, prosim. Well, word, eh? Ja, torej imam zadnjo besedo, kaj ne? Hvala vsem, hvala, da ste zelo dobro sprejeli to poročilo in ga toplo pozdravili. To velja predvsem za poročevalce v Sinci. Prisluhnil sem vašim pripombam in opazil sem, da ste nekateri izrazili zaskrbljenost nad uh, novim predlogom za spostavitev uh, Evropske agencije za plovbo po celinskih plovnih poteh. Mislim, da je o tem treba vseeno razpravljati. Mislim, da je privlačno, če bi zagotovili dosleden pristop agencije. Trenutno to področje ureja več različnih organizacij. In mislim, da o tem lahko še razpravljamo in idejo še razvijemo. Potem tudi priznavanje ste izpostavili in dodaten potencial za vodni potniški promet, predvsem v luči zmanjšanja obremenitve v cestnem prometu. Komisija je omenila tudi usposabljanje in s tem se seveda strinjam. Dopoldan je bilo govora tudi o poklicnih kvalifikacijah v kontekstu plovbe po celinskih plovnih poteh. Spregovorili smo strokovnjaki in kolegi. Nasplošno si v poročilu prizadevam za to, da bi potovali pametneje in bolj zeleno, da bi nadgradili zamisli v luči tega, kar ste predlagali. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogo sprememb je 23. juni opovdne. In s tem smo za danes tudi zaključili sejo odbora. Sedaj pa nadaljujemo z zasedanjem za zaprtimi vrati. Gre za srečanje koordinatorjev, tako da bomo počakali nekaj trenutkov, da dvorano zapustijo tisti, ki nimajo več pravice biti tu.